ladies and gentlemen. Dame in gospodje. Please take the seat. Prosim, sedite na svoje mesto. Have now. Na vrsti so glasovanja o nekaterih manjših poročilih. I am so sorry that Mrs. Ohm did not listen to that. Ah, tako žal mi je, da me gospa Omen Rojta ni slišala. Mislim, da se lahko imaš za srečnega, pravi gospod Paško. Točka 15, Črna gora. Poročevalci Charles Tenok, želiš kaj povedati? Um, najlepša hvala, mislim, da je vse v redu. Včeraj zvečer smo imeli razpravo, gospod predsednik, in Vladalo je soglasje med glavnimi eh, poslanskimi skupini, zeleni so imeli nekaj pripomp, vendar pa imamo seznam glasovanja, ki jasno kaže, kakšno je trenutno stanje, tako da mislim, da lahko kar glasujemo. Hvala lepa. Potem bomo kar začeli in začeli bomo z prvim odstavkom predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10. Za, proti, vzdržani, sprejet. 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12. Za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 13. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Rezultat ni bil jasen. Mislim, da je bil predlog spremembe zavrnjen, ampak to bomo preverili elektronsko glasovanje. O predlogu spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. 41 za, 20 proti. Uh. 16 za, proti vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 je bil maknjen, 20, 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 34 za, 33 proti. Sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 27 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani sprejet. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani sprejet. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog dva, dve za, proti, vzdržani sprejet vzdržani, sprejet. Dvainštirideset. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šestinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog tri. Za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. To bomo morali preveriti. Številni niste dvignili rake. Glasujemo torej. 52. O predlogu spremembe 52. The vote is closed. Konec glasovanja. 52. Sprejet. 38 proti 28. 53. 53. Za, proti, zdržani, zavrnjen. 54. Za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 59, mislim, da je naslednji, v dveh delih. Prvi del, underlines charter, kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, sprejet sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Zakaj pa smo glasovali v dveh delih? 60. Z ustnim predlogom spremembe gospoda Vajgla za, proti, vzdržani, sprejet. 61 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Ja, želite preveriti? Elektronsko glasovanje. O predlogu spremembe 61 glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 29 proti 35. 62 za. Proti. Spred. 63 za. Proti. Zavrnjen. 64 za. Proti. Zavrnjen. 65 za proti. Sprejet. 66 za. Proti. Sprejet. 67 za. Proti. Sprejet. 68 za. Proti. Mislim, da je bil ta predlog sprejet. 69 za. Proti. Proti. Zavrnjen. 70. Za. Proti. Zavrnjen. 71 za. Proti. Zavrnjen. 72 za. Prosti. Zavrnjen. <clears throat> <clears throat> 73 za, proti, sprejet. 74 za, proti, sprejet. 75 za, proti, zavrnjen. 22. Ne, 2 se popravlja predsednik. Za, proti, sprejet. zgodne jutro je pa vidim včasih dve številke na mesto ene. Rejected. Zavrnjen. Tri, štiri. Za. Proti. Zavrnjen. Oziroma zavrnjena pet za. Proti. Zavrnjen šest. Za. Proti. Zavrnjen sedem. Za. Želite preveriti šest. Elektronsko glasovanje torej. Konec glasovanja. 37 za, 27 proti. Sprejet torej sedem za, proti. To bomo preverili. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. 40 proti 26. Neka skrivna večina vlada v tej hiši. ki se izkaže šele v tajnem glasovanju, dodaja gospod Paška. Elektronsko glasovanje? Ne. Še ena. Predlog spremembe ena za, proti, sprejet. In še končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 60 za, 2 proti, 8 vzdržanih, sprejeto. Charles, čestitke. So we move now. Zdaj pa prehajamo k Bosni in Hercegovini. Poročevalka je Doris Pak. Doris, je potrebno še kaj povedati? Ja. Prosila bi vas, da ste previdni pri glasovanju. Najboljša je, da sledite kar meni in dva predloga sprememb bi lahko bolj škodovala, kot koristila. Je gospod pak, kdo bi si že upal nasprotovati vašim predlogom? Jaz si kaj takšnega nikoli nisem upal. So, komprom Kompromisni predlog ena. Za, proti, sprejeti. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. 23. V dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti. Vzdržani sprejet. Drugi del. Za. Želite, da preverimo prvi del? Die Abstimmung ist Konec glasovanja. 42 proti 24 sprejet drugi del za, proti, stržani zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, zavrnjen. 28 za, proti, sprejet. 29 za, proti, zavrnjen. 30 za, proti, zavrnjen. 31 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 3 za, proti, sprejet. Potem pa prehajamo k 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 4 za, proti, sprejet. kompromis 5 za, proti sprejet. 44 za, proti zavrnjen. 45 za, proti zavrnjen. 46 za, proti sprejet. 47 za, proti sprejet. 48 za, proti sprejet proti. Zavrnjen. 49 za, proti, sprejet. 50 za, proti, sprejet. 51 za, proti, sprejet. 52 za, proti, sprejet. 53 za, proti, sprejet. 54, prvi del za, proti. Ne, prvi del je brezpredmeten. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, to bomo preverili. Glasujemo Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 29 proti 38 zavrnjen. 56 za, proti, sprejet. 57 za, proti, zavrnjen. 58 za, proti, zavrnjen. 59 za, proti. Proti. Sprejet. 60 za. Proti. Sprejet. 61 za. Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 6 za. Proti. Sprejet kompromis 7 za, proti, sprejet. 69 za, proti, sprejet. Kompromis 8. Gospod predsednik, gospa Cornelison, rada bi dala ustni predlog spremembe kompromisnemu predlogu 8.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 Včeraj smo našli kompromis in pri njem ostajam, kajti mislim, da je to tudi upravičeno, gre zgolj za svarilo, preden eh, nas zajame cunami, eh, ga je potrebno poskušati preprečiti. Torej, bomo glasovali o kompromisu 8. Za? Proti? Sprejet. 73 za proti. Sprejet. 74 za. Proti. Sprej. Zavrnjen. Se popravlja predsednik. 75 za. Proti. Sprejet. 76. V dveh delih. Kdo je za prvi del? Hvala. Welcome sexual violence, to je prvi del. Aj. Ich entschuldige mich ausdrücklich für meinen Stellvertreter. Opravičujem se za v imenu svojega namestnika. Wer ist für den Teil 1? Kdo je za prvi del? Kdo je proti? sprejet. In v drugem delu bomo zadevo obžalovali, regrets za, proti, to pa ni bil jasen rezultat. Elektronsko glasovanje. Thank <laughs> you. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjen. 77. Spet glasovanje po delih. Kdo je za prvi del? Dagegen. Proti. Zdržani. Sprejet. V drugem delu Welcome to Torture. Pozdravljamo mučenje torej. I cannot vote for Jetzt weiß ich, warum meine Fraktion entschieden hat, gegen Teil 2 zu sein. Zdaj vem, zakaj je moja poslanska skupina proti drugemu delu. Wer ist dafür? Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo morali preveriti. Elektronsko glasovanje? Zdaj.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 za, proti, sprejet. 82 za, proti, sprejet. 83 za, proti, zavrnjen. 84 za, proti, sprejet. Eh, zavrnjen se opravičujem. 85 za, proti, sprejet. ne dvigujete rok, zaradi tega rezultat ni jasen. Prosim, da glasujete. Elektronsko pa bomo sedaj glasovali v predlogu spremembe 85. Wer abstimmung ist geschlossen? Konec glasovanja. 33 za, 34 proti, zavrnjen. 80. 86 za, proti sprejet. 87 za, proti, zavrnjen. 88 za, proti, sprejet. 89 za, proti, sprejet. 91 za, proti, zavrnjen. 92 za, proti, zavrnjen. Was haben wir? Das ist rejected. Wo haben wir jetzt? 93. 93. 93. Za. Proti. Vzdržani sprejet. 94. Z usnim, oziroma 95 z usnim predlogom spremembe za. Proti. Vzdržani sprejet. 96 za, za, proti, sprejet. 97 za, proti, sprejet. 98 za, proti, zavrnjen. 99 za, proti, sprejet. 100 za, proti, sprejet proti, zavrnjen. Želite preveriti? Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 32 proti 34 zavrnjen. 101 za proti. Zavrnjen 102 za. Proti. To bomo morali preveriti. Najbrž je zavrnjen, ampak rezultat ni bil jasen. Elektronsko glasovanje. Ja, abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 33 proti 37 zavrnjen. 3 dafür. 103 za proti, sprejet. 104 za, proti, sprejet. 105 za, proti, sprejet. 106 za, proti, zavrnjen. 107 za, proti, zavrnjen. 108 za, proti. To bomo preverili. Abstimmung ist eröffnet.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 Rada bi dala ustni predlog spremembe glede zadnjega dela tega predloga spremembe, kajti dobila sem informacije iz Hrvaške, da eh, je bil ustavljen postopek gradnje. Torej eh, bi morali zapisati, da pozdravljamo dejstvo, da je Hrvaška prenehala z gradnjo mosta na Pelješac, kateremu Bosna in Hercegovina nasprotuje. Gre za zadevo, ki zadeva obe strani. No, če bo gospa Boskurt eh, dala eh, Hrvaški denar za nadaljno gradnjo tega mosta, ga bo Hrvaška izgradila do konca v tem trenutku pa Hrvaška nima dovolj sredstev, da bi nadaljevala zgradnjo mostu in zato je prenehala zgradnjo, ne zato, ker bi to imelo karkoli opraviti z Bosno in Hercegovino. Glasovali bomo o predlogu spremembe 111. Tako kot je sedaj predlagala gospa Boskort. No, ne moremo preprečiti nekomu, ki je vložil predlog spremembe, da spremeni svoj predlog spremembe. Ja, äh. Doris ima prav, če nasprotujemo ustnemu predlogu spremembe, o tem ne moremo glasovati. Je no, ampak če daš predlog spremembe, sam ga manda lahko tudi spremeniš, pravi predsednik. Jo ja, vse lahko glasujete proti. Punkti. Doris uvaja povsem novo točko. Namreč hvali državo, sosedno državo, da je prekinila z gradnjo mostu. Ksa pa nima dovolj sredstev, da bi nadaljevala z to eh, gradnjo mostu. Tukaj res ne bomo razpravljali proraču, o proračunu Hrvaške, to nima nič opraviti z Bosno in Hercegovino. Gre zgolj za to, da gre ta most tudi čez ozemlje Bosne in Hercegovine. Vendar pa se moramo zavedati, da Hrvaška pač s tem projektom ne more nadaljevati. Vsi vemo, v kakšni situaciji se nahajamo in v kakšni situaciji se nahaja Hrvaška. Ne moremo usiliti neko državo, da mora nekaj storiti, če nima sredstev. Torej bomo glasovali o 111 v prvotni različici. Gospa Boskor pa lahko ta predlog spremembe poda v plenarnem zasedanju. Kdo je za 111? Ja. Mm, proti. 111. Kdo je za? Proti. To bomo preverili. Thank you. lächerlich. Kommt man sich die Abstimmung vor. ist geschlossen. Mit 33 proti 35 zavrnen. 112. 112. Gospod Lunaček. Gospa Lunaček. Eh, gospod eh, predsednik. Eh, vse skupaj mi ni povsem jasno. Mislim, da smo glasovali v pravatni različici. Drži? Ja, ja. 112 za proti, zavrnjen. Ustni predlog spremembe 2 za, proti, sprejet. 4 za, proti, sprejet, oziroma zavrnjen se popravlja predsednik, 5 za, proti, sprejet. 6 za, proti, sprejet sprejet. Sedem za, proti, zavrnjen. Osem za, proti, zavrnjen. Devet z ustnim predlogom spremembe za, proti, sprejet. Deset za, proti, sprejet. Enajst za, proti, sprejet sprejet. 12 za, proti, zavrnjen. 13 v treh delih. Prvi del za, proti, sprejet. Drugi del za, proti, zavrnjen. Tretji del za, proti, sprejet. 14 za, proti, sprejet, 15 za, proti, to bomo preverili. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 15. Apštemo izkišlo. Konec glasovanja. 32 proti 38 zavrnjen. 16 za proti, sprejet. 17 za, proti, sprejet. 18 za, proti, sprejet. 1 za, proti, sprejet. 2 za, proti, sprejet. 3 za, proti, sprejet. Sprejet. Še končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 58 glasov za, 3 proti, 9 vzdržanih glasov. Iskrene čestitke, Doris. Kako prosim predseduješ za dve minuti, sprašuje predsednik gospoda Paška. Zdaj bomo nadaljevali. Torej, prehajamo k Srbiji, k poročilu o Srbiji. Okay. Compromise one, who is in favor. Chairman, chairman gospod predsednik oziroma predsedujoči. Gospod Kacin, eh, želite besedo? Da. Preden eh, začnemo, želim predlagati majhno spremembo k predlogu spremembe 153. Eh, rad bi nadomestil besedo Makedonija z Firom. Ehm, to so predlagali naši grški kolegi in Jaz to sprejemam, rad bi tudi razložil svoje stališče glede 113. in 114. predloga spremembe. 113 uh, eh, se ukvarja z manjšino, 114 pa z bolgarsko manjšino, torej z dvema manjšinama, z vlaško in z uh, bolgarsko. Poslal bom pismo srpskim oblastem in jim razložil, da pričakujemo, da zagotovijo isto stopno zaščite manjšin, kot jo imajo v Vondi, Vojvodini tudi v drugih delih Srbije. Tako bi vlahi eh, lahko izboljšali svojo situacijo in tudi situacija bolgarske manjšine bi se izboljšala. To bomo reševali naslednji teden, preden bomo dobili datum oziroma bodo oni dobili datum za začetek pogajanj, bo treba močno izboljšati položaje teh dveh manjšin. Da, lahko zdaj začnemo z glasovanjem. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? 153? Ne, tukaj ne bo razprave. ko bomo tam, bomo govorili o tem. Okay. Torej, kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Uh, sprejeto. Triindvajset. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno petindvajset za, proti, zavrnjeno. Šestindvajset, kdo je za, proti, sprejeto. Kompromis dve. Prišli smo do kompromisa številka dve. Kdo je za? Proti? Predsednik ne govori v mikrofon. 29 za, proti, sprejeto. 30. Za, proti. Mislim, da moramo tega preveriti. Predlog spremembe je 30. Konec glasovanja. zavrnjeno, uh, eh, 34 proti 30 za. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Zdaj prehajamo na 40, ta je bil umaknen, oprostite. Kompromis 4. Prosim. Hvala. Na koncu kompromisa štiri želim uvesti ustni predlog spremembe, zadnji stavek. In the Serbia side of the administrative border line, and I would propose to change. Sama predlagam, da uh, spremenimo uh, tisti del, srbski uh, del meje uh, v uh, srbsko ozemlje. Ne, to je zavrnjeno. Kompromis štiri, torej, kakršen je že bil predstavljen, kdo je za, proti, sprejeto. To je bilo o prvem delu, glasovanje o prvem delu. Zdaj pa drugi del, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zdaj gremo na 50. Predlog spremembe 50. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 51. Dva ustna predloga spremembe. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 52. Za? Ne, ta postane brezpredmeten. Se popravlja predsednik. 59. Kdo je za? Proti? proti. Sprejeto. Kompromisni predlog 5. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 66 za. Proti. Sprejeto. 67 za. Proti. Zavrnjeno. 68 za. Proti proti. Sprejeto. 69. S temi izjemami, ko ne želimo en strength and strategy, kdo je za, proti. Sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti. Sprejeto. Zdaj gremo na 76. predlog spremembe za, proti. Eh, sprejeto. 74 za, proti, sprejeto. 77 za, proti, sprejeto. 78 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, sprejeto. Drugi del za, proti, sprejeto. Sprejeto. 79 za, proti. Sprejeto. Kompromis 7 za, proti. Sprejeto. Zdaj gremo na kompromis številka 8. Kdo je za? Proti? Sprejeto prehajamo na 37. oziroma 73. se popravlja predsednik. 73. predlog spremembe. Z ustnim predlogom spremembe, kdo je za? Proti? Sprejeto. 90 za, proti, zavrnjeno. 91 za, proti, sprejeto kompromis 9 za, proti, sprejeto. Zdaj gremo na 9, 93. člen za, proti, sprejeto. 94 za, proti, zavrnjeno. 95 za, proti, sprejeto. 97 za, proti proti, sprejeto. 98 za, proti, sprejeto. 99 za, proti, sprejeto. 100 za, proti, zavrnjeno. 101 za, proti, sprejeto. 102 za, proti, sprejeto sto tri za, proti zavrnjeno. sto štiri za, proti zavrnjeno. sto pet za, proti zavrnjeno. Kompromis deset za, proti sprejeto. sto trinajst za, proti zavrnjeno je bilo zavrnjeno, ne bomo preverili. 113. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 za, 41 proti. 114, kdo je za? Proti zavrnjeno. Ista večina. Bomo preverili še tega, lahko. Glasujemo o predlogu spremembe 114. Skoraj konec glasovanja, zdaj pa je konec. 28 za, 37 proti zavrnjeno. 116 za, proti, sprejeto kompromis 11, kdo je za, proti, sprejeto. 126 za, proti, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, sprejeto. Sprejeto. 134, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 135 za. Do policies zdaj glasujemo. 135, tako kot je. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 136, kdo je za? proti. Sprejeto. 137, ta postane brezpredmeten. 138, kdo je za? Proti. Sprejeto. 139, za? Proti. brez glasovanja Evropske ljudske stranke je bilo to sprejeto. Sprejeto torej. Lahko pa preverimo. Kdo je za? Ne, zdaj bomo glasovali. Okay, course. Okay. Now it's stopped. Konec glasovanja. Po notranji razpravi v Evropski ljudski stranki je zdaj ta predlog spremembe podprla velika večina, 55 za, 10 proti. 141. Kdo je za? proti sprejeto. 140 za. Tukaj imamo glasovanje po delih, kdo je za prvi del, za, proti, zavrnjeno, drugi del, za, a ta pa postane brezpredmeten. 142 za, proti, sprejeto. 143 proti. Against. no, good. For. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti, sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 152. Kdo je za? Proti sprejeto. Gospa Brantner, tukaj imamo mi predlog, ustni predlog spremembe, da bi uh, zamenjali Makedonijo z Fajrom. To jaz zavračam kot ustni predlog spremembe. Makedonija se omenja v besedilu in tako bi moralo tudi ostati. Absolutely. V naših resolucijah moramo uporabljati uradni jezik. No, it, but... Lahko rečemo, da smo proti, ampak vseeno moramo tak jezik uporabljati. E, tukaj bo prišlo do tehnične spremembe. there was an oral amendment someone did? Uh, yeah. Sorry, Mr. Brook, but if there's one question which is political... Oprostite, ampak tukaj gre za ime regije. To ni tehnično vprašanje. Vprašanje imena ni tehnično vprašanje. Glasovali bomo o 153. predlogu spremembe. Kdo je za? glasujemo o takem predlogu spremembe, kot eh, je bil predstavljen. Kdo je proti? Sprejeto. O enem delu smo že odločali v kompromisu 9 in ta del bomo vzeli iz tega predloga spremembe 154. 154, kdo je za to verzijo, za, proti, sprejeto. 156 za, proti, zavrnjeno. Preverili bomo. Meni se je zdelo jasno, ampak eh, lahko preverimo. Povsem jasno se mi je zdelo, da je.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 Ja, Konec glasovanja. Zavrnjeno je bilo 28 za 40 proti 155. Kdo je za? Proti? Verjetno zavrnjeno z isto večino. 157 za, proti. Sprejeto. 158 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, sprejeto. Drugi del za, proti. Tu izgleda zavrnjeno, ampak lahko preverimo. Na ah, novinem, prejmo. No, no. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno 30 za 41 proti. Kompromis 15. Kdo je za? A, še 159. Eh, Kdo je za? Proti. Sprejeto. Kompromis 15 za. Proti. Sprejeto. 163 ta postane brezpredmeten. Gremo na 166. 166 za proti. Preverimo. Glasujemo o 166. predlogu spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno 26 za 39 proti. Kompromis 16. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 172. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Kompromis 17. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 176, kdo je za, proti, sprejeto. 177 za, proti, sprejeto. 178 za, proti, sprejeto. 3 za, proti, sprejeto. 4 za, proti. Proti. Zavrnjeno. Pet. Kdo je za? Proti. Torej še enkrat. Predlog spremembe je pet. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno e, strani polovice sestanka. Ne. Bomo preverili. Kajti niti polovica članov tega sestanka ni glasovala. Bomo elektronsko glasovali. Predlog spremembe 5. Vsaj tisti, ki ste za ta predlog spremembe, bi morali glasovati. Konec glasovanja. No, uh, Zdaj vas resnično prosim, da glasujete, da dvigate roke. Predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Sedem. Za. Proti. Sprejeto. Osem za. Proti. Sprejeto. Ena za. Proti. Zavrnjeno. Ustni predlog. Štiri za. Proti. Sprejeto. Dve. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Še elektronsko glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Dvainšestdeset za, štirje proti, pet vzdržanih glasov.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 Eh, številni predlogi sprememb eh, tukaj so bili umaknjeni. Gospa Boskurt, gospa Zomer eh, sta umaknili svoje predloge sprememb, tako da je seznam malo krajši. Gospa Omen Reuten, imate kaj povedati? Ne? dagegen. Kompromiss 1 za, proti sprejeto. Dann kommen wir zu 69 dafür. 69 za, proti zavrnjeno. 70 za, proti zavrnjeno. 71 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani sprejeto, drugi del za. Proti. Zavrnjeno. 72. Nein, uh, kompromis 2 za, proti, sprejeto. 77 za, proti. To moramo preveriti. 77. 77, eh, gospod Lambsdorff. Eh, mislim, da gre za inkonsistentnost eh, seznama, kajti amantma kolega Hovida postane brezpredmeten čas, če se sprejme 73, 73 pa je pokrit za kompromisom 2. Logično bi bilo, da bi tudi 77 postal brezpredmeten. Mrs. Oman. Gospa Omen. Uh, uh, uh, gospod Lambsdorff ima prav, ampak včeraj je gospod Howitt dal pripombo in zaradi tega smo to uvrstili na seznam glasovanja, kajti nekatere besede niso povsem iste. Želeli smo se izogniti razpravi in zaradi tega je ta predlog spremembe danes na glasovalnem seznamu. Če pa se gospod Howitt strinja,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 Then, uh, Mr. Howitt. Well, it didn't. If the, if the intention was to avoid a discussion. Če smo se želeli izogniti razpravi, potem uh, nismo bili najbolj uspešni. Gre za uh, postopek. Uh gre eh, za to, da bi morali odprti, odpreti energetsko poglavje in to ni vključeno v kompromis. Torej, eh, moramo spoštovati poslovnik in zato eh, mora ta predlog spremembe ostati na glasovalnem seznamu. Dobro. Poročevalka meni, da je to vključeno v kompromis, gospod Hovic se ne strinja in odbor bo odločil, kdo ima prav. 77 za, proti. Mislim, da je predlog spremembe zavrnjen, lahko pa to tudi preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 37 proti 26 za. 84 za proti, zavrnjen. Devedeset. V dveh delih. Prvi del, kdo je za? Dagegen. Proti, zavrnjeno. Drugi del, za, proti, zavrnjeno. 91. Prvi del za, proti, zavrnjeno. Drugi del za, proti, zavrnjeno. Kompromis tri za, proti, sprejeto. 98. 98 v dveh delih, kdo je za prvi del proti. Zavrnjeno. Ampak ponovno ob slabi udeležbi kolegic in kolegov. Drugi del, kdo je za proti. Zavrnjeno. 99 za proti. Zavrnjeno. 100 za proti. Proti? Zavrnjeno. Štir, kdo je za? Proti? Sprejeto, 101 za, proti, zavrnjeno, 103 za, 101, preverimo. geschlossen. Konec glasovanja. 32, 43 proti ne. Dokaj blizu. Preverimo še enkrat. 103 za, proti, zavrnjeno. 104 za, proti, Preverimo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjeno 29 za 34 proti. kompromis pet, kompromis pet, za, proti, sprejeto. Sto pet. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis šest, za, proti, zavrnjeno sprejeto. 118 v dveh delih za prvi del, proti, zavrnjeno, drugi del za, proti, preverimo, verjetno zavrnjeno, ampak glasujmo eh, tako, da ne bo treba vedno preverjati, ker imamo potem eh, pogovor z ministrom. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 123 za. Proti? Sprejeto. Kompromis 8 za. Proti? Sprejeto. 130 za. Proti? Zavrnjeno. 137 za, proti, sprejeto. Torej, prosim, sodelujte pri glasovanju. 40-50 odstotkov članov včasih sploh ne glasuje. Vse krati. So. Celo sedaj pri elektronskem glasovanju. Charles Tenok je imel prav glede odmora za kavo. Konec glasovanja. Sprejeto 38 za 25 proti. kompromis 9 za, proti, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, sprejeto. 140 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. Sto štirideset, še enkrat elektronsko preverimo. It's closed. Konec glasovanja. 37 za, 29 proti, sprejeto. 145. To je zelo zanimiva sestava predlagateljev. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 147 za. Proti? Zavrnjeno. Ja, to je bilo zelo jasno, glede na število rok. Samo čas izgubljamo, ker ljudje ne sodelujajo. Nemogoče. 147. Wer ist, es ist geschlossen. Konec glasovanja. 56 za, 10 proti. Zelo jasna večina. Še enkrat ponavljam, prosim, sodelujte pri glasovanju. Zlasti tisti, ki želite glasovati za ja. 149 v dveh delih, kdo je za prvi del? Proti zavrnjeno. Drugi del, proti, zavrnjeno. 151 za, proti, zavrnjeno. 152, 161, kdo je za, proti, sprejeto. 153 za, proti, proti sprejeto. Rija, prosim, dobro pazi, ko glasuješ, ampak eh, Eles eh, ne glasuje v volnem obsegu. Sto trinpedeset, glasujemo. Sto trinpedeset. closed. Konec glasovanja. 39 za, 27 proti. Sprejeto. Kompromis 11 za, proti. Sprejeto. S tem prehajamo na 157 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti, sprejeto. 170 za, to je tudi tak primer za, proti, brezpredmetno. 171 za, proti, brezpredmetno. Zavrnjeno. 173 za. Proti. Zavrnjeno. 176 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem prehajamo na 180. Za, proti, vzdržani, preverimo. Preverimo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Rezultat je sprejeto. Prehajamo na 185 za, proti, sprejeto. 187 za enajsto spremembo, tam kdo je za, proti, zavrnjeno. 397, ko dodate kompromisu 13, kdo je za, proti, zavrnjeno. 189, v treh delih. Prvi del, za, proti, zavrnjeno. Proti. Zavrnjeno. Drugi del za. Proti. Zavrnjeno. Tretji del za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 14. Kdo je za? Proti. Sprejeto kompromis 15 za, proti, sprejeto 209 za, proti, zavrnjeno. Dvesto enajst. Dvesto enajst za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. 213. Za. Proti. Zavrnjeno. 215. Za. Proti. Sprejeto. 216. Za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 16. Za. Proti proti? Sprejeto. 217 za v treh delih. Prvi del za, proti, sprejeto. Ne, zavrnjeno, pravi predsedojoči. Drugi del za, proti, zavrnjeno. Del 3 za, proti, sprejeto. Zavrnjeno. Dvesto dvajset, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Dvesto dvaindvajset za? Proti? Zavrnjeno. Dvesto triindvajset za? Proti? Zavrnjeno. 224 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti, sprejeto. 228 za, proti, zavrnjeno. 237 za, proti, zavrnjeno. 235 za, proti, zavrnjeno. 237 za, proti, zavrnjeno. 238 za, proti, zavrnjeno. 240 v dveh delih, prvi del za, proti, zavrnjeno. Drugi del, kdo je za? 238 za. Proti? Sprejeto. Sprejeto. Kompromis 18. Za? Proti? Sprejeto. 248 za, proti, zavrnjeno. 249 za, proti, zavrnjeno. 250 za, proti, zavrnjeno. To ni jasno? Preverjamo. 250. Es ist beschlossen. Konec glasovanja. 10 za, 53 proti. Zavrnjeno. Kompromis 19 za. Proti. Sprejeto. 252 za. Proti. Zavrnjeno. Za udeležbo eh, desetih odstotkov poslancev je bilo zavrnjeno. 252 za. 252. To je bilo zavrnjeno. Postane brezpredmetno, če je sprejet predlog 251 in ta ni bil sprejet, tako da smo morali glasovati. Ne, mi smo že glasovali in je bilo zavrnjeno. 253 za, proti, zavrnjeno. 254 za proti? Zavrnjeno. Kompromis 20 za, proti, sprejeto, 264 za, proti, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, sprejeto. 271 je umaknen, 272 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 22 za, proti, sprejeto. 274 za, proti, zavrnjeno. 277 za proti? Zavrnjeno. 281 za. Proti. Sprejeto. 352. Za. Proti. Zavrnjeno. 282 za. Proti. Zavrnjeno.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 Zavrnjeno. 287 za. Proti. Zavrnjeno. It's geschlossen. Konec glasovanja. sprejeto. 35 za, 30 proti. To je 88. To je bil glas gospe Flotre. 288 za, proti. Zavrnjeno. 289 za, proti. Sprejeto. 290 za, proti. Zavrnjeno. 291. Prvi del. Za. Proti. Sprejeto. 291. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 292. Za. Ja, to drugo je bilo mišljeno za drugi del. Ne. Smo to opravili. 291. Preverimo drugi del. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. dvesto dvaindevetdeset za, proti, zavrnjeno. Dvesto triindevetdeset za, vzdržani, proti, zavrnjeno. Dvesto štiriindevetdeset za, proti sprejeto. 295 za, proti, sprejeto. 298 za, proti, sprejeto. 296 za, proti, zavrnjeno. 297 za, proti, zavrnjeno. 299 proti, zavrnjeno za, za, proti, zavrnjeno. 300. Za, proti, zavrnjeno. Gospod Lambsdorff, ali bi eh, predsedujoči približal mikrofon, včasih ga ni mogoče dobro razumeti. Silvio, imate zimalce? Ja, res. Er meint, er soll das selbst leiten hier. Mogoče misli, da bi moral to sam voditi. Tristo tri za, proti, brezpredmeten. 305 za, proti, brezpredmeten, 306 eh, za, proti, brezpredmetno, 308 proti, brezpredmetno, 309 za, proti, Ja, Konec glasovanja. Od 71 eh, prisotnih se je glasovanje odeležilo samo 57 eh, in zavrnjeno za 45. 309 <clears throat> proti za zavrnjeno. 310, 311 eh, za proti zavrnjeno. 312 za, proti, zavrnjeno. 315 za, proti, zavrnjeno. 316 za, ne, 317. Jaz sem suhil zvon. 317 za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. 318 za, proti. Zavrnjeno. 319, 326 za, proti. Zavrnjeno. 1 eh, in ista človeka sta dvakrat podala en predlog. 320 za, proti. Zavrnjeno. 321 za. Aha, to je tudi umaknjeno. Pri meni to ni zapisano, pravi predsedujoči. Eh. Dagegen. Abgelehnt. Zavrnjeno. 323. Zavrnjeno je bilo prej. 323, prosim. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. 324 za, proti, zavrnjeno. 325 za, proti, zavrnjeno. 329 za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. 331 za, proti. Zavrnjeno. 332 za, proti. Zavrnjeno. 333 za, proti. Zavrnjeno. 334 za, proti. Zavrnjeno. 335 za, proti. Zavrnjeno. Zavrnjeno 336 za, proti, zavrnjeno 337 za, proti, zavrnjeno 338 za, proti, zavrnjeno 339 za, proti, zavrnjeno 340 za, proti, zavrnjeno 340 za, proti, zavrnjeno 342, 343, 344. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 345 za. Proti? Zavrnjeno. 347 za. Proti? Zavrnjeno. 348 za. Proti? Zavrnjeno. 349 za. Proti? Zavrnjeno. 350 za, proti, zavrnjeno. 351 za, proti, zavrnjeno. 354 za, proti, sprejeto. 355 za, proti, zavrnjeno. 357 za, proti, zavrnjeno.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 371 za, proti, zavrnjeno. 365 za, proti, zavrnjeno. 368, 369 za, proti, zavrnjeno. 370 za, proti, zavrnjeno. 372 za, proti, zavrnjeno. Gospod Lambsdorff. v zvezi za 373 imamo ustni predlog sprememb, kaj ti vmes se je marsikaj eh, zgodilo. Eh, in eh, sicer je francosko ustavno sodišče zavrnilo zadevo glede Armenije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 not four no, is, sorry, okay. not in my version. Who is for 373 in the right version? Kdo je za 373 v pravi različici? Kdo je proti? Zavrnjeno. tristo sedem eh, šestinsedemdeset za proti zavrnjeno tristo štiriinsedemdeset za proti sprejeto. 375 eh, za, proti, zavrnjeno. 377 za, proti, zavrnjeno. 378 za, proti. Za, proti, zavrnjeno.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 76 za, proti, zavrnjeno. 74 za, proti, zavrnjeno. 386 za, proti, zavrnjeno. 388 za, proti, zavrnjeno. 390 za, proti, zavrnjeno. 391 za, proti zelenjenem. 393 za, proti zavrnjeno. 396 za, proti zavrnjeno. 398 za, proti zavrnjeno. Kompromisni predlog 23 za, proti sprejet. S tem prehajamo k predlogu spremembe 404 za proti. Zavrnjen. 408 za, proti, zavrnjen. 411 za, proti, zavrnjen. Ti so brezpredmetni. 418 je naslednji za, proti proti. Zavrnjen. 419 za. Proti. Sprejet. 421 za. Proti. Zavrnjen. Bomo preverili 421, če tako želite. Ist die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 37 za, 26 proti. Potem prehajamo k 422, ki ga bomo potem zluž, združili 421, da bi si izognili eh, podvojevanje. Kdo je za, proti? Zavrnjeno. 423 za. Proti. Predlog spremembe je sprejet. Ne? Ja. Trije so glasovali. Sprejet. Liberalci so glasovali za. Preverimo. 423 preverjamo. Konec glasovanja. Ne vem, če vsi sledite svojim navodilom. 424 za, proti, zavrnjen. 425 za, proti, zavrnjen. 426 za, proti, zavrnjen. 427 za, proti, sprejet. 428 za, proti, zavrnjen. 429 za, proti, zavrnjen. 630 za, proti, zavrnjen. 431 za, proti, zavrnjen. 432 za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 24 za, proti, kompromis je sprejet. 433 za, proti, zavrnjen. 434 za, proti, zavrnjen. Zavrnjen. 438 za, proti, zavrnjen. 440 za, proti, zavrnjen. 442 za, proti, zavrnjen. 443 za, proti, zavrnjen. 445 za, proti, zavrnjen zavrnjen. Ne, to moramo primeriti. Elektronsko glasovanje o 445. 445 torej. 445. 445. Konec glasovanja. 12 za 50 proti. Zavrnjen. 447 za, proti. Predlog je zavrnjen. 448 za, proti. Zavrnjen. 449 za, proti. Sprejet. 450 za, proti. Sprejet. 451 za, proti. To bomo preverili. Rezultat je nejasen. The Greens voted no. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Zavrni. 29 proti 30. 452. Za, proti 30 zavrnjen. Kompromisni predlog 25 za, proti, sprejet. 455 za, proti, sprejet. 458 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Globalni sistem proti. Zavrnjen. In še drugi del za, proti, zavrnjen. 459 za, proti, zavrnjen. 460 za, proti, zavrnjen. 461 za, proti, zavrnjen. 6 za, proti, zavrnjen. Hvala, Rija. Sedem za, proti, zavrnjen. Osem za, proti, zavrnjen. Devet in deset sta identična. Ja, hvala. Rada bi povedala le, da 9 in 10 nista identična. Oba predloga dodajata with the aim of accession, ampak deveti predlog spremembe je ohranil celoten eh, člen. Torej, ta dva predloga spremembe nista identična. So müssen wir getrennt. Äh, äh, wir, äh, wir, wir stimmen über den Antrag 9 ab. Torej, devet, za, proti. Zavrnjen. Deset za, proti, zavrnjen. Enajst za, proti, zavrnjen. Dvanajst za, proti, zavrnjen. Trinajst za, proti, zavrnjen. Štirinajst za, proti, zavrnjen. Petnajst za, proti, zavrnjen. Sedemnajst za, proti, zavrnjen sprejet. 18 za, proti, zavrnjen. 19 in 20 sta identična, za, proti, zavrnjen. 21 za, proti, zavrnjen. 22 v dveh delih, prvi del, za, proti, zavrnjen zavrnjen, drugi del za, proti, prav tako zavrnjen, 23 za, proti, zavrnjen, 24 za, proti, sprejet. 24, še enkrat, gospod Lambsdorff. Pri predlogu spremembe 24 imamo tudi ustni predlog spremembe. In usti predlog spremembe se mi zdi precej nelogičen. Zapisano je, če bodo pogoji izpolnjeni, bi morali v pogajalskem procesu odpreti poglavje, če ne bo ogrožena nacionalna soverenost držav članic. Kakorkoli že v svetu je potrebno soglasje vseh držav članic, da lahko odpremo uh, nova poglavja. Zato mislim, da bi morali ta ustni predlog spremembe črtati. V logiki glasovanja je vključena tudi nelogičnost posameznih delov. Ne smo proti temu ustnemu predlogu spremembe in uh, eh, ker mu nasprotujemo, je ta nesprejemljiv. Ja, torej bomo glasovali brez ustnega predloga spremembe. za, proti, s tem je predlog spremembe zavrnjen. 25 za, najtažji, brez predmeta, 26 za, proti, zavrnjen. 27 za, proti, zavrnjen. 28, 29 in 31 so identični, za, proti, zavrnjeni. 30 za, proti, sprejet. 32 za, proti, zavrnjen. 35 je bil umaknen, 36 za, proti, zavrnjen. 37 za, proti, zavrnjen. 39 in 40 sta identična za, proti, zavrnjen. Zavrnjena. 38 za, proti. Zavrnjen. Kompromis 26 za, proti. Sprejet. Potem pa 41 za, proti. Zavrnjen. 42 za, proti. Sprejet. 45 za, proti proti zavrnjen. 46 za proti zavrnjen. Kompromisni predlog 27 za proti sprejet. Kompromisni predlog 28 za proti sprejet. Kompromisni predlog 29 za za proti sprejet predlog smo imeli 64 za prvi del, kdo je za prvi del, proti, sprejet, drugi del za, proti, za, proti, zavrnjen. Ena za, proti, zavrnjen, dve za, proti, sprejet, tri za, proti,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 Rada bi se zahvalila ne le osebju, kajti eh, to je bilo zelo težko delo. Rada bi se zahvalila vsem sodelovcem svoje skupine, sekretarjata odbora. Rada bi se eh, zahvalila svojim osebnim sodelovcem. Hkrati pa bi se rada zahvalila tudi gospodu Objolsu, ki je danes zbolel. Hkrati pa se zahvaljujem tudi vsem poročevalcem v Senci, ki so bili izjemno pripravljeni na sodelovanje. Äh, Druga glasovanja bodo potekala prihodnji teden. Ne moremo še naprej nadaljevati z glasovanjem. Gre za glasovanje o PNR, o prenosu evidencov podatkov o potnikih. O tem bomo sedaj glasovali, potem pa se lahko javiš k besedi. Kdo je za? predloge sprememb 1 do 4. Proti. Zavrnjeni. Kdo je za uh, to uh, poročilo elektronsko glasovanje? Jaz tudi štelom nama. In štelom nama Ungorjanu. Govorim o poročilu Ungorjanu. Končno glasovanje. Elektronsko glasovanje. Yes, yes. O tem bomo glasovali sedaj. Poor. Bitte stimmen Sie ab noch. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. No, dajmo še enkrat. Glasujemo o poročilu Ungureanu. Elektronsko končno glasovanje. O predlogi sprememb smo že glasovali, zavrnili smo predloge sprememb 1 do 4. Ne, ne, ne. Tisti, ki izgubi, vedno hoče, da glasovanje ponovimo. Prosim, sodelujte v glasovanju, pa bo vse veliko lažje. Tisti, ki pač ne sodeluje pri glasovanju, ne more zahtevati ponovitve. Kdo je za te predloge sprememb, kdo je proti? Predlogi sprememb so zavrnjeni. Sedaj pa elektronsko glasovanje o mnenju. Konec glasovanja. 26 za, 12 proti, 13 vzdržanih glasov. Mr. Lampstov. Gospod Lampstov. Imeli smo predviden časovni načrt, eh, morali bi glasovati o eh, priporočilu Evropskega parlamenta sveta o načinih za morobitno ustanovitev Evropskega sklada za demokracijo, kajti jutri se bomo ponovno pogovarjali s svetom. Želeli smo jasen mandat, zato da eh, bi se lahko jutri bolj suvereno pogovarjali. Zato se mi ne zdi da je eh, bilo to glasovanje korektno. Veliko je kompromisov in zato mislim, da bi lahko eh, glasovali. Ja, preveč natrpan program smo imeli, na tisoče predlogov sprememb smo danes izglasovali in eh, naš gost je pred vrati, naš gost je pred vrati. Lahko rečete, da nisem najboljše zorganiziran, ampak eh, tega se ne da spremeniti. Sedaj ne moremo glasovati. Lahko bi o Turčiji glasovali prihodni teden, ampak sekretarjat je to zavrnil. Ja, če bomo prej končali, potem lahko o tem še glasujemo. Po 12. uri. Torej, Mogoče bomo glasovali še po tem, po tej izmenjavi mnen, okrog dvanajstih. Gospe in gospodje, prosim, zasedite svoje mesta. Po dveh urah težkega glasovanja so člani tega odbora že malo utrujeni. Aleksandr, prosim, usedite se. Bomo potem o resoluciji glasovali kasneje. Zdaj pa bi rad pozdravil predsednika vlade v Katarju. On je tudi zunani minister svoje države. Najlepša hvala, da ste prišli med nas. Vemo, da Katar trenutno igra pomembno vlogo na Bližnem vzhodu in pa pri spremembah v Severni Afriki ter v Siriji. Vi ste tudi predsednik ministerskega sveta Lige arabskih držav in ste vodili 66. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Zelo pomembno je, da imamo to izmenjavo mnen v teh težkih časih. Ne bom več izgubljal besed, gospod premijer. Želim pa vam povedati, da Evropsko unijo zelo zanimajo odnosi eh, z Združenimi narodi, z ministerskim svetom. Eh, mislim, da je ta organ zelo pomemben tudi za prihodnost naših odnosov. Hvala, izvolite besedo. Najlepša hvala, govoril bom v arabščini če si boste želeli natakniti slušalke. Spoštovani gospod Elmar Brok, eh, predsednik odbora za zunanje zadeve, eh, gospe in gospodje člani parlamenta, spoštovani vsi prisotni, naj bosta z vami božji mir in pa blagoslov. Na začetku želim povdariti eh, ponos nad sodelovanjem ter dialogom, ki obstaja med Katarjem in različnimi organi Evropske unije. Eh, želim povdariti tudi, kako nas zanima krepitev takih odnosov glede regionalnih in pa mednarodnih tem. Želim povedati tudi, da je pomembno naše sodelovanje pri temi eh, Libije, pri temi Somalije in pa Sirije oziroma če lahko rečem, kar sirske tragedije, kajti tukaj dobro sodelujemo eh, mi v Katarju z Evropsko unijo in pa arabske države z Evropsko unijo. Vesel sem, da lahko vam povem nekaj o politikah in pa vizijah Katarja glede sprememb in pa strukturnih transformacij, ki se odvijajo v arabskem svetu. To je znano kot arabska pomlad oziroma pomlad arabskih narodov ki si eh, želijo eh, več dostojanstva, želijo si dostojnega življenja in pa odločanja o lastni prihodnosti. Ko je prišlo do um, vstaj, bi morali voditelji priznati kljub uh, različnim okoliščinam, uh, kakšna je narava teh problemov in pa uh, razvojno stopno vsake države. Morali bi priznati uh, proaktivne reforme, in pa da je odziv na zahteve ljudstva pomemben, kajti treba je zagotoviti, da eh, bo stabilnost temeljila na eh, zakonitih politikah. Mi v Katarju smo vse čas menili, da so potrebne pristne in pa celovite reforme, da se eh, stvari ne morejo nadaljevati kot doslej in da zanikanje ni rešitev. Voditelji bi morali zauzeti proaktiven pristop, morali bi eh, vzpostaviti dialog in pa novo pogodbo, socialno pogodbo med državo in družbo. In če nas zgodovina lahko kaj nauči, potem vidimo, da se ne smemo zoprstavljati ljudskim ustajam. Mi, kot vsi drugi, smo bili opozorjeni že kar dolgo časa nazaj, da bo ta vulkan izbruhnil. Eh, številna poročila razvojnega programa Združenih narodov o arabskem človeškem razvoju od leta 2002 naprej so upozarjala na to, da obstaja socioekonomska strukturna kriza, da obstaja razkol med družbo in pa uh, voditelji, da prihaja do propada izobraževalnega sistema in poleg tega imamo še demografski izziv kajti več kot 50 odstotkov arabcev je starih manj od 24 let. Torej, eh, soočamo se z izzivom eh, ustvarjanja novih delovnih mest za mlade, še posebej za mlade diplomante. Tu je bila časovna bomba dejanske in prikrite brezposelnosti. Poleg tega imamo izziv strukturnih neravnovesij v produktivnih sektorjih in pa na regionalni ravni. Eh, kmetijska ozemlja so plačala visoko ceno med to transformacijo v revoluciji in sicer v teku zadnjih 40 let zaradi pomankanja socioekonomske vloge države na tem področju. Država se je pravzaprav povsem odpovedala tej vlogi in je podpirala samo neproduktivno gospodarstvo v mestih. To pa je temeljilo na finančnem kapitalizmu, ki ne ustreza družbam v razvoju, če ga ne spremlja tudi socialna varnostna mreža. Obstaja tudi kriza pomankanja političnega sodelovanja, potem eh, skoraj popolna zaprtost družbe in pa to, da se preprečuje rast in razvoj vseh sil v eh, civilni družbi. In v tem eh, času komunikacijske informacijske revolucije ni možno več eh, arabske družbe eh, zapirati pred napredkom. Gospod in gospodje, arabsko revolucijo so spremljale tudi revolucije socialnih medijev, Facebooka, Twitterja, audiovizualnih eh, medijev, še posebej televizije, ki je odigrala pomembno vlogo pri poročanju o teh dogodkih. Pokazala je veliko stopno profesionalnosti in pa zauzetosti v arabski medijski skupnosti. Tu so revolucije za eh, reformo, kaj ti predstavljajo široke sektorje, regije, trende, vse starosti, čeprav so mladi vedno bili v ospredju. Mladi so vedno stavili na spremembe in to na spremembe, eh, za katere voditelji niso videli, eh, da prihajajo, kaj ti so politično slepi in gluhi. In v tem smislu želim poudariti tudi, temeljno dejstvo, da kljub eh, skupni eh, kulturni, socialni, politični naravi arabskih eh, narodov, kljub temu, da so številni sprejeli modele sprememb, pa lahko vsako družbo karakteriziramo po svoje, torej vsaka ima svoje značilnosti in to lahko razdelimo v dve skupnosti. Prva je povezana z zgradbo skupnosti, druga pa z geostrateško pozicijo države, ki gre skozi to transformacijo in pa s strateškim pomenom države. To včasih še dodatno zaplete države, ko um, pride do trka med notranjimi in zunanjimi faktori. In Sirija je uh, primer za to. Gospe in gospodje, od začetka arabskih revolucij je. Katar igral neposredno aktivno vlogo, eh, kajti skušal je zagotoviti pomoč in pa sodelovati eh, v kar največji meri. Skušal je tudi preprečiti negativne izzive. Tunizijska revolucija in potem eh, tudi egipčanska revolucija sta ostali znotraj nacionalnih okvirov in to je pospešilo spremembe. Nasprotju s tem pa je kriza v Jemnu um, kazala na tveganje, da, se, da preseže notranje meje. GCC je tukaj odigral pomembno vlogo, kaj ti oblikoval je pobudo in ta pobuda je bila potem osnova za načrt uh, izhoda iz krize. Ta model reševanja krize vjemno predstavlja nek uh, uspešen model, ki bi lahko bil uporabljen tudi v sirski krizi. Pri Libiji smo v okviru eh, Lige arabskih držav smo se od začetka trudili, da bi preprečili najslabše eh, in da bi vzpostavili mehanizem za ukvarjanje s krizo, ki je eh, libijski voditelji niso priznali. Katarska diplomacija je skupaj z branskimi arabskimi državami in pa evropskimi državami odigrala ključno vlogo pri oblikovanju mednarodnega stališča. Potem ko je Liga arabskih držav sprejela um, zgodovinsko stališče. To stališče je bilo zgodovinsko, kaj ti to pomeni spremembo v vlogi Liga arabskih držav. Uh, Liga arabskih držav je suspendirala libijsko sodelovanje v organih uh, Libije in potem tudi Sirijo zaradi uh, dogajanja doma na domačih tleh. In to je pomagalo, da je resolucija potem prišla v varnostni svet in da smo sprejeli resolucijo 1973, ki je rešila libijsko ljudstvo in je tudi pomagala izvajati spremembe. Gospe in gospodje, danes smo priča uh, človeški in pa arabski tragediji, kajti sirski režim še vedno izvaja vojaške akcije, in zatira ljudi, ki si želijo sprememb. Sam sem vodil ministerski odbor v Siriji, ki ga je vzpostavil Svet arabskih držav. Skupaj z generalnim sekretarjem in ministri sem imel številne stike s sirijskimi voditelji. Pozival sem jih naj uh, prenehajo z nasiljem. Liga arabskih držav je sprejela številne resolucije in je potem oblikovala tudi načrt za rešitev te tragične krize. Eh, poslali smo misijo opazovalcev in usodo te misije vsi poznamo. Mi še vedno ponavljamo, da rešitev ostaja znotraj te arabske pobude in če bomo še eh, karkoli odlašali in skušali ubežati resničnosti, bi to vse še nadaljne zapletlo krizo. Ubijanje državljanov seveda ni rešitev in to bi moralo vedeti tudi sirsko vodstvo. Eh, sirska vlada eh, pravi, da se borijo proti teroristom, ampak ne omenijo pa, da so, da so se oni sami prvi zatekli k nasilju, eh, ko so skušali zatreti demonstracije. Zdaj je število mrtvih otrok preseglo 100 oziroma jih je že več 100 in kdo lahko trdi, da so bili ti otroci teroristi? ljudje so se pač zatekli k nasilju zato, ker so jih mesece in mesece dolgo zatirali, mučili in ubijali. Sirska vlada govori o neki zaroti, ki naj bi jo imele države proti njej, vendar to ni res, kajti to izdaja stališče mednarodne skupnosti glede uh, politik uh, Sirije, ki so jih mnoge države obsodile. Obsodil jih je Svet za človekove pravice, Generalna skupščina Združenih narodov in pa organizacije za človekove pravice. Mi smo šli v varnostni svet, da bi sprejeli arabsko uh, pobudo in da bi prenesli neko mednarodno sporočilo, ki bi podprlo tudi arabsko stališče. Sporočilo je dovolj, je dovolj. Mi smo želeli predlagati to, kar si želi sirsko ljudstvo, ampak uh, to nam je preprečil dvojni veto Rusije in Kitajske. Želeli smo Sirijo uh, rešiti iz temnega tunela, v katerem se je znašla zaradi svoje vlade. In to je izrazila tudi resolucija uh, Združenih narodov. Želeli smo um, prenesti vladi sporočilo, da zaradi stabilnosti in miru, zaradi tega, da se izognemo nadaljemu prelivanju krvi, zaradi tega, da se ohrani sirska država, uh, Eh, in sirska družba, kajti vedno smo spoštovali uh, suverenost sirske države, smo rekli, da je nujno, da uh, Liga arabskih držav dobi mednarodno podporo in uh, na tem tudi temeli resolucija arabske lige iz 22. januarja in 12. februarja 2011. Mi se zauzimamo za to, da bi poslali skupne enote Arabske lige in Združenih narodov uh, in da bi zagotovili vse vrste podpore, vključno z nujno pomočjo, humanitarno pomočjo za eh, sirsko ljudstvo. Naš cilj pri vsem tem je, da se ustavi prelivanje krvi in da se reši iz Sirija. Kaj ti končni cilj, kot eh, to izraža tudi sirska opozicija, je, da se vzpostavi demokracija, ki bo spoštovala pravice vseh. Eh, poskus sirske vlade eh, in pa izgovori, da bi eh, opozicija pripeljala do tega, da se ne bi spoštovale pravice manjšin, to je v nasprotju z resničnostjo, kajti nacionalni svet je v Tunizu na srečanju poudaril, da se bodo zauzemali za spoštovanje pravic. In mi priznavamo ta sirski nacionalni svet. Arabska pomlad eh, ni bila lahka, vsi se zavedamo lekcije resolucij eh, oziroma revolucij, ki se dogajajo povsod po svetu. Vsi se zavedamo, da živimo v globalni vasi in mi tukaj v sredozemlju in v zalivu smo samo ena hiša v tej vasi, kar se dogaja po svetu, eh, nas zadeva vse, čeprav morda na različne načine in ob različnem času. To je zelo pomembna tema. Želim z vami govoriti o tem, da bomo imeli neko celovito sliko. In želim pa podariti tudi to, da eh, se stvari na Bližnem vzhodu ne bodo umirile, dokler ne bo rešeno palestinsko vprašanje. Če ne bomo rešili tega ključnega problema, bo regija ostala v konfliktu. Eh, najlepša hvala vsem za pozornost. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich Prisrčna hvala, ministerski predsednik. Takoj začenjamo za razpravo. Besedo ima gospod Salafranka. Hvala, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod predsednik vlade v imenu skupine ELS. Kot je povedal že predsednik odbora, je vaša država partnerica Evropske unije, igrala je pomembno vlogo pri uh, uh, konfliktu na Bližnem vzhodu, potem v Sudanu, v Eritreji in še drugod po svetu. Uh, sodeluje, sodeluje tudi, tudi pri, uh, uh, v varnostnem svetu in uh, ste predsedujoči uh, generalne skupščine. To, kar ste povedali, je bilo zelo pomembno. Želimo postaviti dve vprašanje v povezavi s Sirijo. Uh, Potem pa še nekaj v zvezi z Iranom. Najprej Sirija. Ali bi bili za to, da se predsednika Sirije eh, pošle pred mednarodno sodišče za vojne zločine? Potem pa še, ali bi mednarodna skupnost morala biti bolj aktivna? To ste poudarili, Eh, kaj pa v zvezi z eh, odpadništvom v Siriji, potem pa Iran, kako vi vidite problem eh, v zvezi z jedrskim orožjem in kako se vam zdi, mislim, kakšne se vam zdijo vojne napovedi, ki se napovedujejo. Potem me zanima civilno letalstvo oziroma to, kar je Evropska unija sprejela v zvezi s tem. Ali ste v stiku z eh, komisarjem za transport eh, Evropske eh, komisije? Imamo predlog Open Sky, torej za odprto nebo. Kaj bi lahko naredili za podporo tega predloga? Hvala. Thank you, Mr. Prime Minister. Najlepša hvala. Gospod predsednik vlade, kot poročevalka Evropskega parlamenta za Libijo, pozdravljam vlogo, ki jo je odigrala vaša država pri osvoboditvi Libije izpod diktatorskega režima, krutega diktatorskega režima. Bolj krutega kot v drugih državah cenim vlogo vaše države, ki gosti Al Jazeera, ki je pomemben alternativni vir informacij ne le za arabski svet, ampak za vse svet. Sama imam rada Al Jazeera. Hrati pa bi vas rada vprašala tudi naslednje. Imam poročilo Freedom House ki govori o dogodkih iz lanskega leta in analizira politično svobodo in stanje državljanskih svoboščin. In vašo državo označujejo kot nesvobodno, je v kategoriji le malo nad Iranom in dve stopni nad Saudsko Arabijo. Ali nam lahko poveste? Zakaj? Vse te pomembne ideje, ki ste jih pravkar predstavili o tem vulkanu, ki je, kot ste dejali, eksplodiral. Zakaj tega ne morete prevesti tudi v lastno državo? Zakaj tega odnosa ne uporabite do lastnih državljanov in do priseljenih delavcev? No, dejala sem, da ste v Libiji odigrali zelo pomembno vlogo. Državljani Libije pa so mi dejali, da ljudje iz vaše države podpirajo tudi radikalizem in to bi lahko ustvarilo nov vulkan v prihodnosti. Torej, lahko prosim to pokomentirate. Kar pa zadeva Sirija, lahko pomagate pri združitvi opozicije, ki se zdi trenutno izjemno razdaljena. Kakšna bo torej vaša vloga, vloga vaše države? Uh, uh, gospod uh, predsednik, kolegi, gospod premijer, v imenu svoje poslanske skupine bi vas rada pozdravila v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Bila sem gostja vaše države pred eh, desetimi leti, ko je tam potekala ministerska konferenca, ki je vodila k sporazumu iz eh, Dohe v okviru Svetovne trgovinske organizacije in tako naprej. Torej, uživala sem vaše gostoljubje in zato mi je v veliko veselje, da ste danes tukaj z nami. Kot kolega Salafranka bi rada zastavila nekaj dodatnih vprašanj v povezavi z Iranom. Tukaj ne mislim zgolj na pomisleke, ki obstajajo v povezavi z jedrskim programom Irana, ampak mislim tudi na vsa poročila o zatiranju prebivalstva, še prav posebej v času pred volitvami. in pa v času najbrž po volitvah. Moje drugo vprašanje pa je, zanima me vaše mnenje o razvoju cen eh, nafte in zemljskega plina in kakšen bo učinek eh, tega zvišanja cen na svetovno gospodarstvo. Pardon, pardon, merci. Euh, bienvenue, monsieur le ministre. Moi, je voudrais vous inviter. Eh, dobrodošel, gospod ministerski predsednik. Dovolite, da nekaj na kratko povem glede vaših razmišljanj in strategije eh, do Sirije. Tukaj sem, tukaj me boste našli. Žal sem pozabila očala. Želite me bolje videti? Eh, gospod minister, eh, prosim vas, eh, da poveste nekaj več glede vaše strategije do Sirije. Sestanek v Tunisu prijateljev sirskega ljudstva ni pripeljal do rezultatov, ki so bili zaželjeni v zvezi z eh, četami Združenih narodov, morda skupaj z arabskimi eh, četami. Skratka, celotna slika je še vedno zelo kompleksna, to velja tudi za humanitarne koridorje. Eh, če se ne želimo spustiti v neposreden eh, konflikt začetom Jadašara, potem eh, se sprašujemo, kako to eh, napraviti. O tem je treba govoriti. Nekaj z Rusijo je tudi v načrtu. Je to resna smer ali je to verodostojno? Bo to pripeljalo do česarkoli? Oziroma, kako si predstavljate namestitev čet v Siriji? Um. Zanima me nekoliko več v zvezi s tem in eh, situacija dejansko neznosna in komaj da si lahko predstavljamo, kako se bodo stvari razvijale. Hvala, kjer je projevre. Jego ima po ekinu spu iha mandistafi me kafe tropo s tim... Najlepša hvala. Jaz sem eden tistih, ki je bil proti posredovanju NATO v Libiji, naše stališče je, so potrdila potem eh, nadaljna dogajanja. Če si ogledamo mlade v teh državah, ali ste vi za imperialističen pristop, pri katerem gre predvsem za to, da se zagotovijo naravni viri, nafta in zemljski plin. In če grem še malo v podrobnosti, poročilo na BBC-ju je trdilo, da je vaša država Katar še pred uporabo NATO-vih sil v Libiji poslala oborožene sile v Bengazi. To nikoli ni bilo potrjeno ali pa zanikano. Gaddafi je seveda bil diktator, ampak vprašanje je, ali ima vaša država še kakšne cilje, še kakšne želje v tej regiji. Nam lahko poveste? koliko vojakov ima Katar trenutno v Siriji. In v zvezi z Iranom, če si ogledamo razvoj dogodkov v Siriji zaradi eh, ravnotežja, lahko pričakujemo, da eh, nam bodo predstavili še drugo stran medalje. Nimate samo vi interesov v Siriji. Vi ste govorili o oboroženem posegu v imenu arabskih držav v Siriji. In vaša država je podala izjave tudi o resoluciji Združenih narodov. Zelo sem presenečen nad tem. Katar ima tukaj agresivno politiko. Eh, niso pa nič naredili oziroma niste nič naredili glede palestincev v Gazi. Kar naenkrat pa govorite tako zelo odločno uh, tudi o palestincih. Zakaj imate uh, takšno odločilno vlogo v svetu zalivskih držav? Tudi v sosednem Bahrejnu je prišlo do vstaj. In če se bo zgodilo to, da bodo na mednarodnem kazenskem sodišču Katar obsodili zaradi prisotnosti sil v Libiji, eh, bomo videli, kaj se bo zgodilo, kaj boste vi naredili, če bi prišlo do tega. Gospod Tenok, dobrodošli, gospod eh, premijer tukaj sem, dobrodošli v imenu moje skupine ECR. Prihajam z intervjuja eh, s televizijsko mrežo Al Jazeera za Balkan. Vaša država je uspešna in ima, eh, korist, ima um, dosežke tudi pri uspehu televizije Al Jazeera. Vaša država igra pomembno vlogo v arabskem svetu in v GCC. In zanima me, kakšno vlogo eh, želi igrati Katar na področju zunanjih zadev. Ste zelo majhna država, glede na prebivalstvo in glede na obrožene sile. Eh, včasih se mi zdi, da je to kot boj med Davidom in Goljatom, ko kažete svoje mišice v arabskem svetu. Eh, ste tudi zagotavljali orožje v Libiji, vendar je večina tega orožja končala pri teroristih in se zdaj eh, predaja naprej to orožje Al-Kaidi. To je obžalovanja vredno, eh, če se milo izrazim. Eh, želim pa slišati kaj več o vašem strateškem stališču, vaši strateški viziji za regijo ali si želite več demokracije. Mm, sam sem zagovarjal, eh, oziroma eh, sem vaš čas govoril o pravih monarhijah na Bližnjem vzhodu, eh, kajti tudi sam prihajam iz monarhije. Ne prave monarhije pa so Gaddafijeva, naprimer, in tako naprej. Morda si lahko gledamo Jordanijo ali Maroko. Nam lahko kaj več poveste o tem, kakšna je vaša vizija za uh, vašo regijo in pa za arabsko pomlad na splošno? Prihajate iz eh, majhne države in tudi pred leti še niste bili tako znani, zdaj pa zauzimate vse te pomembne položaje. Minister, predsednik, imam besedo. Gospod ministerski predsednik, eh, izmelite, izvolite besedo. Thank you. Uh, I will uh, try to speak. Govoril bom arabsko in skušal bom tudi kategorizirati odgovore in vprašanja po državah Katar, Sirija, Libija in tako naprej tako da se bomo lahko dotaknili vseh vprašanj. Ko govorimo o Siriji, moramo poudariti, da je to situacija, ki se iz dneva v dan slabša. in ta situacija zahteva poseg mednarodne skupnosti. Katar eh, se nikoli ni skušal mešavati v notranje zadeve. Nikoli tudi ni skušal usiljevati neke svoje agende v regiji ali pa na mednarodni ravni. Kot ste omenili, je Katar majhna država z maloštevilnim prebivalstvom vendar pa smo zelo ambiciozni, ko gre za stabilnost te regije. Katar si tukaj želi mirne rešitve za probleme, ki obstajajo v regiji. Ne glede na to, ali so to problemi Irana, Sirije ali pa je to povezano z izraelsko-palestinskim sporom. Verjamemo torej, da eh, v našem delu sveta obstajajo številni problemi, ki zahtevajo povečano sodelovanje tako na arabski ravni kot tudi na mednarodni ravni. Ogledali smo si sirsko situacijo in pa tudi libijsko. In Katar ni sosedna država Libije, vendar pa, ko smo videli, da libijski voditelj uporablja tanke in letala proti civilnemu prebivalstvu, proti nedolžnim civilistom. Ko smo videli, da je zunaj na ulicah in pa v zaporih na tisoče protestnikov, ko smo videli, kako brutalno je režim zatrl masovne proteste v Libiji, Videli smo tudi, da so Libice pobijali in zatirali samo zato, ker so si želeli spremembe. Torej, takrat smo želeli nekaj ukreniti glede vsega tega. Sedem tisoč katarskih uh, vojakov ste rekli, da je v Bengaziju in da so bili tam že pred posredovanjem NATO tukaj želim povedati, da ta podatek ni eh, pravilen, kaj ti v katarskih vojaških silah sploh nimamo 7000 vojakov, tako da jih sploh nismo mogli toliko poslati v Bengazi. Imamo pa tam prisotne enote humanitarne pomoči in ko so zahtevali od NATO, da posreduje in ko se je vzpostavila koalicija eh, zavezništva smo se temu pridružili. Želeli smo preprečiti nadaljne prelivanje krvi v Libiji. Imeli smo konferenco v Parizu in takrat smo menili, da smo del mednarodne skupnosti in da če mednarodna skupnost vidi potrebo, da vzpostavi koalicijo za posredovanje, smo se odločili, da se tej koaliciji pridružimo. Takrat smo želeli samo preprečiti prelivanje krvi. In strah nas je bilo, da preden bo, združen, bo Varnostni svet Združenih narodov eh, sprejel resolucijo ali posredoval, da bo Bengazi že uničen. To smo želeli preprečiti. Skušali smo pomagati libijskemu prebivalstvu in ta pomoč je bila zagotovljena Libicem prek te mednarodne koalicije. Nismo imeli nobenega interesa v Libiji. Zdaj nimamo nikakršnih interesov v Libiji. Veliko denarja smo porabili za to, da smo zagotovili pomoč za civiliste v Libiji. Vsi veste, da ni bilo lahko reševati eh, libijske krize in se pogovarjati z libijskimi voditelji. Vemo tudi, da eh, je prišlo do mednarodnih posegov. Tako da ne smemo obžalovati dejstva, da je režim Gaddafija padel. To diktatorstvo je bilo kruto, kruto do svojih državljanov in tudi do drugih narodov. Ta režim je bil za številnimi napadi povsod po svetu. Nekateri ste omenili eh, Eh, problem islamskih eh, terorističnih skupin oziroma ekstremnih skupin. Vi ste eh, demokratični narodi, mi spoštujemo pravico evropskih narodov, da izbirajo svoje voditelje in voditelji, ki so jih izbrali egipčani, libijci, tunizijci, morajo zdaj uživati isto stopno podpore če so se v Egiptu odločili za islamsko vodstvo, potem bo zdaj prvič, da bodo islamisti vodili to državo. Ljudje so se tako odločili, ljudje bodo morali presoditi, ali eh, jih želijo na oblasti ali ne in mi moramo to spoštovati. Ne smemo se bati, islamskih vlad samih po sebi. Vse stranke, ki so bile izvoljene na svobodnih volitvah, bi morale uživati spoštovanje in to velja tudi za voditelje, ki prihajajo iz islamskih strank. Če govorimo o Siriji, pa moramo izbrati med režimom in ljudmi, med eh, voljo ljudstva in tukaj si bomo izbrali eh, ljudsko voljo, torej podprli bomo eh, ljudi. Moramo se izogniti nadaljemu prelivanju krvi, ubojom, mučenjem. Številne pobude so bile v zadnjih šestih mesecih predstavljene in mi smo skušali na miren način ukrepati, da bi dobili neko uh, nek dogovor, nek kompromis. Sirske voditelje smo prosili, da sodelujejo z, z bratskimi arabskimi voditelji, da bi na ta način prišli do neke kompromisne rešitve. Vendar pa so nažalost vsi naši poskusi propadli. Eh, sirski režim je skušal pridobiti eh, čas in manevrski prostor za to, da bi na nasilen način, torej silo, rešili ta problem. In to se je potem tudi zgodilo. Eh, sirski narod je potreben in si zasluži našo podporo. Potrebni so pomoči in ta problem želimo rešiti na miren način. Tega si želimo že ves čas. Gre pa za to, da bi bolje zaščitili sirsko ljudstvo. Problem je v tem, da eh, si je režim izbral eh, brutalen odziv, brutalen odgovor na proteste, uporabljajo bombe, tanke, letala proti svojemu ljudstvu. Na začetku Pred desetimi meseci so bili dogodki v Siriji še mirni. Arabske države in pa mednarodna skupnost uh, sta želela doseči kompromis. Vendar pa režim ustraja pri uh, nasilnem zatiranju protestov. Po desetih mesecih se tudi ljudje v Siriji eh, zatekajo k nasilju, občutek imajo, da niso eh, nič dosegli in da ni odziva v mednarodni skupnosti na njihove potrebe. Treba se je povezati z vsemi, eh, ki želijo pomagati obstajajo tudi ljudje, ki podpirajo Al-Kaido, vendar to ne bi smel biti razlog, da ne naredimo uh, nečesa dobrega za sirce. Islamistov ne smemo obravnavati na ta način, torej uh, samo kot potencijalno nevarnost. Številne islamske stranke so bile izvoljene v islamskih državah, pa jih Evropa ni priznala. To se je zgodilo v Alžiriji in pa še v drugih državah. Isto se je zgodilo v Palestini. Če pa se vrnemo na Sirijo, mi se ne zauzemamo nujno za vojaški poseg. Nismo za. Uh, vojaško reševanje problemov. Želimo pa, da sirci sami na demokratičen način izberejo svoje voditelje. Zauzemamo se za reforme v Siriji. Verjamemo, da eh, režim ne bo začel tega procesa reform. To lahko začnejo samo ljudje. Situacija se razvija v Siriji in upamo, da bo prišlo do take rešitve, ki si je želi sirsko ljudstvo. Govorili ste o vojaški akciji v Siriji. Kako bi lahko eh, rešili sirsko vprašanje? Najprej potrebujejo humanitarno pomoč. Mi v Katarju smo prosili za vzpostavitev neke, nekih mirovnih sil, eh, ki bi šle v Sirijo in ki bi nam omogočile pomagati sirskemu ljudstvu, da bi prinesle potrebno pomoč. Ko govorimo o posegu, nas vedno vprašajo, zakaj si želimo tega posega v Siriji, kakšne interese imamo. Nimamo nikakršnih interesov. Naš edini interes je, da zaščitimo sirsko prebivalstvo. Torej, želimo se zauzeti za interese sirskega prebivalstva in jim pomagati. In preden grem naprej na Iran, bi rad Evropski parlament še prosil, naj pokaže več eh, razumevanja za to. Mislim, da Evropski parlament ne bi smel na to stvar gledati samo z enega vidika. Ukvarjamo se tukaj s humanitarno krizo. Nekaj je treba narediti. Treba je poslati mirovne sile Ne zauzemam se za to, da bi poslali v Sirijo vojake, tanke in letala. Želimo si neko mirovno misijo, mirovne enote, tako da ne bo več prihajalo do uh, krvavih obračunov, kakršne smo videli po televiziji. To potrebuje sirsko prebivalstvo. Mislim, da bi se o tem lahko sporazumeli, tem, s tem bi se moral strinjati pravzaprav vsak eh, lobby. Vem, da povsod, v vsaki organizaciji obstajajo lobby, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Želim vam svetovati, da si to eh, temo ogledate na racionalen način. Glede Irana pa naj povem naslednje, smo proti. Eh, vsakemu vojaškemu posegu v Iranu. Zauzemamo se za mirno rešitev. Iran je naša soseda in je tudi zelo pomembna država eh, v svetu. Želimo rešiti eh, situacijo v Iranu na diplomatski način. Torej, želimo si najti rešitve eh, prek diplomatskih kanalov. Mislim, da bo to še najlažja pot. Kot sem rekel, eh, Iran je zelo pomemben akter eh, v regiji in na svetu, v regiji igra ključno vlogo in če imajo Iranci prav pri svojih trditvah, da je jedrska industrija namenjena samo civilnim namenom, potem bomo morali eh, to spoštovati, sicer pa bomo potrebovali neko rešitev. Ne moremo preprečiti jedrske industrije za civilne namene. seveda si ne želimo, da bi prišlo do neke obrožene tekme v regiji. Vendar mislim, da bi lahko dosegli tu nek sporazum. Zdaj pa bi rad spregovoril še o Katarju, o svoji državi in to je zadnja tema, ki jo bom omenil. Želim odgovoriti na vprašanje glede situacije žensk v Katarju. V Katarju imamo tudi ženske ministrice, eh, ženske sodelujejo v življenju eh, družbe, nimamo političnih zapornikov v Katarju, imamo novo ustavo. To je ustava, ki je bila sprejeta na referendumu. Te ustave torej ni sprejela samo vlada, ampak smo organizirali referendum, na katerem so sodelovali uh, vsi katarski državljani. E, zdaj smo uh, okrepili svobodo medijev, imamo izvoljene eh, zbornice, trgovsko zbornico in pa druge izvoljene organe. Ko gre za človekove pravice in pravice delavcev, bi rad povedal, da te pravice spoštujemo v Katarju. Vem, da ste omenili poročilo, ki ga je izdala organizacija, ki je blizu eh, ZDA. Naj pa povem, da bomo naslednje leto imeli parlamentarne volitve in to je napovedal vodja naše države. Rad bi vam povedal, da delamo na tem, da bi se vzpostavilo demokratično telo, torej demokratična institucija, tako na področju politike kot gospodarstva. Vedno lahko kritiziramo določene vidike tega, kar se dogaja v Katarju, to je res, ampak vedno smo uh, tudi bili odprti za kritike, kajti po zaslugi teh kritik kritik, eh, lahko izboljšamo to, kar počnemo. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Če pa je še kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril na njega. Prisrčna hvala, gospod ministerski predsednik. Imamo še štiri nadaljne vprašanja. Prosim kolegice in kolege, da se omejijo na eno minuto. Najprej eh, dajem besedo gospe Romero. Hvala, Eh, gospod predsednik. Eh, dobrodošli, gospod minister. Eh, zdaj pravčujemo vaše stališče in pa vaše dejavnosti v okviru Arabske lige. Zanima me pa podpora, ki jo zagotavljate za ta gibanja za salafistična gibanja, ali imate kakšen sklad eh, za to, o kakšnih eh, količinah, kakšnih vsotah govorimo. Tukaj sem, da me boste videli. Torej, o kakšnih količinah govorimo, o kakšen nadzor imate nad tem skladom. Problem je, da eh, so salafisti islamsko gibanje, ampak v začetku so imeli neke povezave s terorizmom in danes se ne ve točno, kakšno vlogo igrajo v Libiji in pa v Sahelu. Zato me zanima, um, kakšna je vloga tega gibanja. Uh, univerzitetni profesori vzpostavljajo razne uh, tribunale uh, glede tega, kakšna je situacija v družini teh članov ali Eh, njihove hčere nosijo uh, rute ali ne. Torej, kakšna je vloga tega gibanja in pa vaše stališče do njega? Uh, hvala, gospod predsednik. Ne bom vam dajal komplimentov, ker nimamo prav veliko časa. Komplimentov za vaše dosežke. V zelo kratkem času je namreč Doha poslala eden izmed centrov svetovne politike in zato vam seveda čestitam. Čestitam vam tudi za Al Jazeera in za vse ostale dosežke. Al Jazeera predstavlja okno v svet. Zanima pa me vaš komentar glede eh, možnega razvoja palestinsko-izraelskega spora. Rešitev dveh držav, ki jo podpiramo in na katero čakamo, se zdi vedno manj verjetna glede na politiko naseljevanja izraelske vlade. Drugič, strinjam se z vašim načelom, da bi morali spoštovati rezultate demokratičnih volitev. Morali bi spoštovati tudi rezultat volitev v Palestini. Zanima me vaš komentar glede tega in še moj zadnji komentar v tem parlamentu. Nam ni bil všeč eh, poseg sveta za zalivsko sodelovanje v Bahreinu. Takrat eh, je bila sprejeta odločitev, eh, da boste v Bahrajn poslali čete Saudske Arabije. Mislim, da to ni bila dobra rešitev problema. Najlepša hvala. Ja prime minister you analyze the courses of the eh, Gospod Rovček, eh, gospod eh, premier, analizirali ste revolucijo in z vami se povsem strinjam. Sedaj pa me zanima, kakšna je vaša analiza rezultata. Seveda je revolucija proces in sicer nedokončan proces, ampak imamo recimo Egipt in Tunizijo in nekateri pravijo, ja, želeli smo si več svobode, sedaj pa imamo več političnih zapornikov v Egiptu kot recimo v času Mubaraka. Ljudje so si želeli več eh, materialnih dobrin, boljše gospodarstvo, eh, vendar pa sedaj je gospodarstvo v zatonu. Egipt eh, ima in bo imel finančne težave. Torej, kako gledate na situacijo v Egiptu? In pa kako gledate na situacijo v Bahrajnu? Revolucija je bila prekinjena z posredovanjem savskih ščit. In še čestitke vam ne le za dosežke na Bližnem vzhodu, na področju mednarodne naftne diplomacije, ampak eh, tudi iskrene čestitke za vaše dosežke na področju nogometa. Hvala lepa. Gospod minister, vam lahko še jaz zastavim vprašanje. Vsi imamo svoje mnenje, vsi z veseljem prisluhnemo vašemu stališču in veseli smo, da igrate tako aktivno vlogo. Nadaljeval bi rad zatem, kar je dejal kolega Rovček v zvezi z Egiptom. In sicer imamo v Nemčiji knjigo, eh, ki pravi, da revolucija poje lastne otroke. In to se zgodi tudi v Egiptu. Tam imamo poražence sprememb. In to je razvoj, ki ni nujno neproblematičen. In v tej povezavi vidim, da prihaja sicer do pretoka sredstev iz zahodnega sveta, ampak da prihaja tudi do velikega pritoka sredstev iz uh, arabskega sveta, recimo, ko je šlo za egipčanske volitve, ampak pri tem uh, ta sredstva niso igrala velike vloge in nekoliko me skrbi pluralistična narava teh volitev. V Siriji se po eni strani zauzemamo za to, da bi spremenili režim oziroma da bi režim padel, kot ste pravilno povedali. In hvala tudi za pobudo, ki ste jo sprejeli v Arabski ligi. Ampak skrbijo nas manjšine, predvsem kristijani, kajti to morda ne bo vodilo k izboljšanju njihove situacije. Ampak tukaj ne mislim le na kristjane, ampak tudi na druge manjšine. Kako bi lahko zagotovili, da tak revolucionarni proces ne bo vodil k temu, da bi velik del družbe, recimo v Egiptu so zaradi tega prizadeti predvsem kopti, da ne, to, ne bo to imelo negativnih posledic na drugih področjih. Kako lahko sodelujemo pri tem da takšne spremembe rešimo na oziroma uredimo na pravičen način. Gospod eh, premije, beseda je vaša. Šukran <clears throat> Seda Raiz. Eh. Hvala, gospod predsedujoči. Preden začnem, Želim opravnavati naslednja vprašanja ob sodba sirskega predsednika. Vsakdo, ki zagreši zločine z operlasno ljudstvo, mora biti postavljen pred mednarodno sodišče. Kolegica je vprašala naslednje, torej 17 sporazumov je z svetom za sodelovanje v zalivu in koliko jih je še mogoče skleniti. Eh, sporazum o prosti trgovini je v tem smislu zelo pomemben. Že 20 let je to vprašanje v zraku. Zato je čas, da se to sedaj zaključi, eh, kajti eh, GCC je največji partner Evrope in pomembno je, da ta sporazum eh, nakaže pot eh, za več odnosov, za več trgovanja z evropskimi eh, državami in državami, ki pripadajo GCC, torej salafisti, salafistično gibanje, ehm, islamistična gibanja so bila omenjena, salafisti niso teroristi. No, e, nisem e, sicer strokovnjak e, za verska vprašanja, vendar pa sem ponosen na to, da sem musliman, da spoštujem to, kar zapoveduje Salah. Nekdo, ki opravi neko dobro islamsko dejanje in to so tisti, ki sledijo Mohamedu. In eh, to prav gotovo ni teroristično gibanje, to prav gotovo ni gibanje, ki želi moriti in to se meša med seboj. Torej, kot sem že rekel, nisem strokovnjak za verska vprašanja, vendar pa se ta vprašanja mešajo med seboj. Eh, vem, da je zelo popularno trditi nekaj takega. Eh, no, vem, da ni priljubljeno to govoriti, vendar pa nisem tu zato, ker bi želel dobiti volitve in govoriti moramo tem, v kar verjamem. Žal mi je, če govorim angliško in arabsko hkrati. Bili smo angliška kolonija in zato govorimo angliščino kot drugi jezik. Torej, če stvari ne znamo razložiti v arabščini, jih razložimo v angliščini. Uh, Zelo pomembno je, da se obojega ne meša, da je vse, kar je eh, islamsko, da je hkrati tudi kriminalno zločinsko, kaj ti sploh ne eh, drži. Eh, to samo prispeva k nepotrebni konfrontaciji in to tudi ni zaželjeno. To so manjšine, ki izkoriščajo to vrstne konfrontacije, namreč to mešanje med tem, kar je muslimansko in kar je teroristično. Obstajajo določeni režimi, tistimi, eh, ki so leta dolgo preganjali eh, islamiste. Sedaj pa so na oblasti ehm, zaradi nesmiselnega zatiranja. Mi eh, verjamemo v to, kar neko ljudstvo želi. Bodi izhajamo iz tega, da so vse arabske države islamske države, kjer živijo manjšine in seveda je zelo pomembno zaščititi manjšine. E, nikakor e, ne smemo vedno trditi, e, da se manjšine zatirajo. Seveda morajo vse manjšine uživati svoje pravice, boli si, da gre za kristijane ali ne kristijane, kajti so del tkiva neke države, so sestavni del države, bodi si, da je to v Siriji ali v neki drugi arabski državi. In po mojem mnenju je zelo pomembno, da nihče ne zlorablja manjšin za svoje namene. E, to, e, kar je bilo povedanega o terorističnih organizacijah v Libiji, e, po kaosu 42 let je vladal kaos zaradi takratnega režima. Ni sistema, ni nikakršnega reda v Libiji. V Egiptu je bila revolucija, v Tuniziji je bila revolucija. E, kljub temu e, pa se ni zrušilo vse. E, nismo priča enakemu kaosu kot v Libiji, kajti v teh dveh državah obstajajo institucije, ki. To so institucije, ki lahko ohranjajo obstoj dežele, države. Eh, zato je bilo tam mogoče ohraniti strukturo države, v Libiji pa ni bilo institucij, tam so obstajale samo grupacije. Ehm, tudi v vojski dejansko ni neke enotnosti, tam imamo samo posamezne skupine, milice in zato se morajo Libici najprej zediniti eh, okrog tega, kako spostaviti avtoriteto države in Libiji moramo eh, pomagati, tako kot smo to storili do sedaj. Eh, seveda pa so tudi taki, ki želijo iz tega imeti koristi, islamisti ne, islamisti ne. Mi moramo ugotoviti, kdo spoštuje mednarodna pravila in predpise in kdo ne. Nekdo, ki deluje protizakonito, izven zakona, eh, to moramo obsojati vseeno, ali gre za eh, kristjana, eh, muslimana, juda. In, če se nekdo ne drži mednarodnih pravil, potem s takimi ne sodelujemo. Sodelujemo s tistimi, ki spoštujejo uh, zakone, ne glede na to, uh, kdo to so. Eh, treba je spoštovati ureditev in obstoječo ustavo. Drži, revolucije lahko trajajo več let. Naprimer, Eh, oranžna revolucija ali pa tudi twitterska revolucija v Egiptu. Eh, to so bili srednji sloji in ne eh, revni oziroma brezposelni, ki bi sprožili te revolucije. Kaj ti režim, način, kako se je vladalo Eh, kako naj bi se vlade podedovale. No, v monarhijah vemo, da so to monarhije. Nekdo je omenil Maroko, Jordanijo eh, in kako se soočajo z realnostjo, kako premoščajo probleme. Kaj te monarhije, no seveda se tu ne želim eh, zauzeti za monarhijo, ker smo emirat. Oni prepoznavajo, kaj ljudstvo želi, imajo občutek za to. To je drugače od tistih eh, predsednikov držav, ki želijo enostavno vladanje prenesti na svoje sinove. No, potem so bili omenjeni zneski, ki se plačujejo organizacijam. Um, ta sredstva je treba sedaj nekoliko natančno preveriti tudi za arabskimi državami. Nekateri trdijo, eh, da je prišlo do intervencije in eh, obdolženi smo bili, da smo se vključili, da smo plačali denar salafistom, koliko tega denarja je bilo. No, mi nimamo nikakršnega proračuna za salafiste, pa tudi ne za druge. Mi eh, imamo karitativne karitativne um, inštitucije, organizacije v Katarju, eh, ki zbirajo eh, donacije eh, od ljudi in tudi to se zelo natančno nadzira za to, da se zagotovi, da se naprimer ta sredstva uporabijo za gradnjo mošeje, bolnišnice, šole, za gradnjo vasi. Naprimer. Ne morem v 100 odstotkih zagotoviti, da tu ni nikakršnih kršitev. Eh, kajti tudi pri vas eh, so dobrodelne organizacije oziroma sredstva, ki se potem namenjajo za druge stvari, eh, za namene, ki jih vi kot parlament ne bi akceptirali. Vedno so možne kršitve, vendar pa ne obstaja nekakšen proračun v naši državi da bi iz tega podpirali določeno gibanje, kajti mi smo prepričani, da naj ljudje izberejo tisto veroizpoved, ki jo želijo. V Koranu eh, je zapisano, da se nikogar ne sili k ničemor eh, in to je nekaj zelo pomembnega v Koranu. Eh, in potem intervencija GCC v Bahrajnu. Katar nima čet v Bahrajn čete, ki so šle v Bahrajn. Eh, to se je zgodilo na osnovi nekega starega eh, sporazuma. Že 20-30 let obstaja ta sporazum med eh, državami GCC-ja. To so enote za hitro posredovanje, zato da se ohrani varnost. In zaradi ureditve GCC-ja je tako, da če neka država um, zahteva te čete, potem je treba te čete tja poslati. To je um, tako rejeno v našem zakonu, tako kot naprimer v okviru NATO. Vendar pa se te čete niso umešavale, niso intervenirale. Te čete so odšle tja eh, zato, da bi v Bahrajnu zašitile določeno infrastrukturo. E, to sicer ne pomeni, da v Bahrajnu ni problema, dejansko obstaja problem v Bahrajnu. E, tudi dežela e, priznava, da ta problem obstaja in sedaj se poskuša ta problem mirno rešiti in to čim prej je mogoče, kajti ni sprejemljivo, da bi ostal med dvema grupacijama bahrajnskega ljudstva. In dežela je začela, gospod Basivni je eh, predložil mednarodno poročilo, prav kar se ugotavlja, kdo je kršil zakone. No, eh, ne, ve, ne želim se tu zauzemati za Bahrajn, vendar pa moramo vedeti naslednjo stvar. Stabilnost v regiji in zunanje intervencije v regiji in ne želim spomniti na to, da je to samo pretveza. No, to je realnost, to je realnost, ki jo doživljamo v tej regiji in videti moramo, kaj ljudstvo želi in poskušati moramo eh, delovati v smislu dialoga na mir način in tako poštevati želje ljudstva. In eh, njegovo eh, visočanstvo Emir vedno pravi, da eh, so eh, reforme potrebne, vendar na mir način in vseeno ali prihaja od zgoraj na vzdol ali od spode na vzgor, ne pa z bombardiranjem. No, upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Eh, nikoli se ne poskušam izogibati vprašanjem, tudi če so občutljiva. Če česa nisem odgovoril, to ni bil moj namen. Eh, ja, še verske eh, manjšine in eh, Egipt in Palestina, ja točno, v zvezi s Palestino je bilo tudi postavljeno vprašanje. Problem Palestine je eh, sedaj pred varnostnim svetom. Imamo resolucije varnostnega sveta, eh, ki jih Izrael ne spoštuje. Želimo eh, mirno rešitev konflikta med Izraelom in Palestino. Potrebujemo dve državi na mejih iz leta 67. Politika naseljevanja se mora končati. Če bo ta konflikt še naprej ostal, je to naslednja bomba, je to naslednja iskrica, ki jo bomo prepustili naslednjim generacijam organizacijam in to je nekaj popolnoma drugega kot to, kar obstaja uh, ta hip. Eh, izraelsko sosedstvo je sedaj postalo drugačno in eh, to mora Izrael priznati. In drugič, arabski narodi in arabske vlade morajo sedaj spoštovati javno mnenje, tega ne morejo več ignorirati. In vkolikor bo ta konflikt še naprej ostal, Eh, potem je to eh, naslednja bomba, ki tik taka v tej regiji. Najti moramo mirno rešitev, ne pa to, kar želi Izrael, ampak na osnovi pravne države, na osnovi mednarodnega prava. Ne več in ne manj. Hvala.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 Eh, oblikovati Open Sky v zalivski regiji. No, sam eh, se zauzemam za Open Sky, eh, bodi si med zalivskimi državami ali pa v Evropi. Kaj ti to bi prispevalo k več turizma, k večjim potovanjem, k boljšemu razumevanju med narodi? in to je lahko samo zelo pozitivno eh, in zato se je treba zauzeti in to bom tudi eh, resno eh, prenesel svojim kolegom v GCC-ju. Prisrčna hvala, gospod ministerski predsednik, prisrčna hvala, da ste prišli, prisrčna hvala, da ste na tako odkrit način razpravljali z nami in upam, da bomo lahko nadaljevali te odnose, da bomo ostali v stikih, eh, ker smo del enega sveta in ker imamo celo vrsto skupnih interesov in zato se že veselim nadaljnega sodelovanja. In vam eh, želim še uh, lepo bivanje v Bruslju in srečno pot uh, domov. Uh, hvala, da ste bili tukaj. Hvala.